Odpiram zasedanje. Točka ena, sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kaj proti? Ne. Torej nadaljujemo z naslednjo točko. Točka dve. Nimamo celotnega tormaškega režima, ampak za kolege, ki so prisotni, je tolmačenje zagotovljeno. Tako da lahko nadaljujemo kar s tretjo točko. Prehajamo na delavnico o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice. Torej, o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice. Leta 1993 je bila sprejetla direktiva strani sveta glede vračanja predmetov kulturne dediščine, ki so bili sprejeti bili protipravno odstranjeni iz odzemlja držav članic. Namen je bil zagotoviti prosti pretok eh, del, obenem pa zagotoviti tudi usklajeno zaščito mm, umetniški del. Izkazalo pa se je v mestnem času, da ta direktiva ni tako učinkovita, kot bi lahko bila oziroma bi morale biti. Zaradi tega komisija predlaga prenovito direktive, torej predelano različico stare direktive, s katero bi povečali učinkovitost direktive. Gospa Veržja je naša poročevalka za ta zakonodajni postopek. 17. septembra smo imeli prvo izmenjavo mnen. Danes smo v okviru tega organizirali delavnico na temo doseja, zato da bi razjasnili oziroma poskušali razjasniti nekatere pravne vidike sprememb, ki jih predlaga komisija. Pri tej nalogi nas bodo podpirali štirje strokovnjaki, ki smo jih povabili. Prva je gospa Kornu, direktorica raziskovalnega centra za mednarodno pravosodno sodelovanje. Če pa bi prebirala še kratice, pa bi bodo ponovno dejali, da imamo tu spet tipično evropsko govorico. Tu gre za CECICNRS. In potem je tu gospod Manilo Frigo, profesor za mednarodno pravo z Univerze v Milano. Oziroma profesorica nam bo predstavila sklepe študija ki smo jo naročili. Potem je z nami tudi Marina Schneider, predstavnica Unidroja. Gre za mednarodni institut za unifikacijo zasebnega prava. Z nami bo tudi Edward Planšej, predstavnik UNESCO. Strokovnjake prosimo, da bi govorili 10 do 15 minut. Na to pa naj bi bili pripravljeni za odgovor oziroma za krok vprašanj strani poslancev. Časovni načrt za ta dokument že imamo. 27. novembra bo gospa Veržija predstavila poročilo in januarja bomo glasovali o njem. Uvodoma, če želi tako gospa Veržija, vam predajam besedo, drugače pa predajam besedo naprej. Gospa Veržija, želite besedo? Ne, dobro. Potem predajam eh, besedo gospe Mariji Kornu. Merci. Euh, donc, avec euh, le professeur Manlio Frigo euh, de l'Université de Milan, nous, nous avons. Hvala. S profesorjem Frigojem iz Univerze v Milano smo začela razmišljati o tem vprašanju preko vprašanja prenovitve te direktive o vračanju predmetov kulturne dediščine. Torej v zvezi s tem sva razmišljala o tem, kakšna je povezava med prostim pretokom blaga in zaščito uh, dediščine in zlasti predmetov kulturne dediščine oziroma kakšni so odnosi med tema dvema področjema. Osredotočila sva se predvsem na člena, prv, na, na člena 1 in 9 direktive. Člen 1 se nanaša na obseg uporabe oziroma obseg pojma teh predmetov in e, drugi člen, ki se nanaša na pojem primerna, slabost, primerna skrbnost. Zaenkrat eh, so nas prosili v zelo kratkem času naj to predstavimo, zato je naše delo zaenkrat še v fazi pripravljanja in torej je to besedilo umestno besedilo. Torej, po eni strani bom govorila o prvem členu, kjer je opredelitev in torej eh, možnost, ki jo prinaša, torej, da bi odpravili oziroma črtali prilogo in potem Anjo Frigo bo govoril še o vprašanju primerne skrbnosti. V zvezi z opredelitvijo nacionalnega bogatstva naj prva, naj, najprej omenim, da ta direktiva temelji na pojmu, ki je zapisan v členu 36 pogodbe. Ta člen namreč dovoljuje državam članicam, da zaradi zaščite predmetov z zgodovinsko, umetniško ali arheološko vrednostjo, da omeji izvoz ali trgovanje s temi predmeti. Kako je to torej povezano zdaj z novim predlogom direktive in črtanjem priloge? Tukaj gre za nekakšno omejitev samostojnosti, samostojnega odločanja države, člen 36 pa državam omogoča, da same opredelijo, kako razumejo, kakšna je njihova opredelitev nacionalnih bogastv, nacionalnega bogastva. Uh, Tukaj gre pač za vprašanje pristojnosti in Unija ne more usklajevati zakonov in predpisov na področju kulture. Tukaj je torej ta pridržek, ta omejitev in države so tiste, ki bodo opredelile, kaj po njihovem pomeni nacionalno bogatstvo, kaj to pač pomeni v njeni nacionalni zakonodaji. kljub temu lahko opredelimo nekatera merila tega pojma, kajti nekateri nacionalni izrazi kažejo, da je to predmet posebnega pomena. Vsi predmeti posebnega pomena niso predmeti kulturne dediščine. V o tem se je že obravna, o tem se je že precej govorilo, sodišče je namreč o tem že odločalo v zadevi v zvezi z italijanskim primerom, ko je bilo odločeno, da predmeti posebnega pomena niso nujno predmeti kulturne dediščine. kot sem povedala, je to pojem, o, katerem, o katerega vsebini odločajo države članice. In če pogledamo nacionalne zakonodaje, vidimo, da, obstaja velika, da obstajajo velike raznoli, razlike med obsegom tega, kaj je nekaj posebnega pomena za določene države in po drugi strani tudi velike, obstajajo velike razlike med opredelitvami. Nekatere države so opredelile to bolj sintetično, nekatere so pripravile sezname in torej nacionalna bogatstva so v različnih državah zelo različno opredeljena. hkrati pa večinoma v vseh državah članicah pojem zagotavlja visoko raven zaščite. Torej, predlog direktive temelji na členu 36 pogodbe in predmeti kulturne dediščine. Eh, direktiva govori o predmetih kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice. Direktiva pa bo okrog te priloge, ki eh, je naštevala, do zdaj naštevala predmete, ki bi lahko bili nacionalno bogatstvo, določala, kakšna mora biti, kakšen mora biti prak vrednosti ali prak starosti teh predmetov. Navedeno je bilo tudi, da so nacionalna bogatstva lahko predmeti javnih zbirk ali predmeti iz registrov crkvenih inštitucij. Novi predlog direktive pa odpravlja to prilogo in kakšna so tveganja, ki jih prenaša črtanje te priloge. Tveganja so različna. Naj se upravičim, tukaj je ena v francoskem jeziku napaka. Torej, če bomo črtali prilogo, lahko to škodi učinkovitosti direktive in ne konvencije, kot piše na diapozitivu. Po drugi strani je treba misliti tudi na akterje, na tiste, ki delujajo na trgu umetniških del in na varnost, ki jo je treba na takem trgu zagotoviti. transakcije, take eh, odprava direktive pa lahko ogrozi tudi izvajanje transakcij na evropskem trgu. Hkrati ta direktiva predvideva tudi nekatera jamstva, to so vsebinska in postopkovna jamstva, hkrati pa tudi tehnična in praktična jamstva. Prvo jamstvo, ki ga prinaša ta direktiva, je člen 36. Člen 36 predstavlja izjemo od prostega pretoka blaga in ta izjema je dovoljena za predmete posebnega pomena. In direktiva ne želi poseči v zakonodajo, ki že tako določa, kako se lahko izvaja trgovina z predmeti, s kulturnimi predmeti s kulturno, predmeti kulturne dediščine. To je že prva pomembna stvar, kajti to, kar je predvideno v, že z prva od, v pogodbi, ostaja nespremenjeno, kajti člen 36 je še vedno veljaven in, še ved, in uporaba tega člena ne bo sprožala sodnih postopkov obstajala je do zdaj ena taka zadeva, kjer, kjer je bilo treba neposredno odločati o nacionalnem bogatstvu. Potem drugi pogoj je, da morajo biti, ta, da morajo biti ti predmeti protipravno odstranjeni iz ozemlja. Tukaj pač se nismo ukvarjali s primeri, ko, um, ko je treba pridobiti dovoljenja za trgovanje s temi predmeti. Tretji pogoj, da lahko akterji upleteni v te postopke izpodbijajo, nasprotujejo tej opredelitvi nacionalnega bogatstva, torej izpodbijajo to opredelitev za določen predmet. Jamstvo je tudi informacijski sistem za notranji trg. Hkrati je jamstvo tudi obveznost, da je treba posredovati upoštevna besedila. Upletene osebe morajo poznati ustrezno zakonodajo, ne le toliko o tem, kaj so predmeti kulturne dediščine, ampak kakšni so predpisi na področju izvažanja kulturnih oziroma predmetov kulturne dediščine. vsa kulturna ali umetniška dela niso nacionalno bogatstvo in med njimi je treba ugotoviti, so tist, kateri so tisti predmeti, ki spadajo med predmete kulturne dediščine in ti spadajo na področje te direktive. In med deli, ki so protipravno zapustila ozemlje neke države, se ta direktiva ukvarja samo s tistimi, ki so predmeti kulturne dediščine. In potem še zadnje jamstvo. Države so tiste, ki lahko zahtevajo vračilo. Ali je treba dodati še druga jamstva? Ali je treba določiti, da morajo države članice opredeliti pojem nacionalnega bogatstva? Ne vem, če je to najboljša rešitev. Govorila sem o tem, da so te opredelitve v različnih državah zelo različne in hkrati je opredelitev tudi v pristojnosti držav članic. Zato bi bilo to težko zahtevati. Prav tako ni nujno, da bi bil rezultat tak, da bi zagotavljal večjo varnost uporabnikom. Pa poglejmo francoski primer. V Franciji smo bili po letu 1992 zelo pridni in smo nacionalno bogatstvo opredelili v naših zakonih. Nacionalno bogatstvo je predmet v javnih zbirkah, v zbirkah um, muzejev, v torej predmet, ki je klasificiran kot zgodovinsk, predmet zgodovinskega pomena in ostali predmeti. In tukaj zdaj ne vidim nobenega dodatnega jamstva, ali bo uporabnik s tako opredelitvijo bolj zaščiten. Nekatere države so nacionalna bogatstva opredelile, opredelile tako, da so napisale sezname, nekatere druge pa so to opredelile drugače. Morda bi bilo tukaj lahko koristno, če bi okrepili obveznost obveščanja o zakonskih in drugih besedilih, da morajo torej države obveščati o zakonskih besedilih in o pojmu nacionalnega bogastva. In trg umetniških del bo potreboval podobne in take informacije. V tej fazi študije zaenkrat menim, da ne bo velikega tveganja, če črtamo prilogo in zato smo v tej študiji se odločili to predlagati. S tem ne bomo ogrozili pojma nacionalno bogatstvo in predmet kulturne dediščine. Menim tudi, da, bi, menim tudi, da prisotnost priloge ne bi spremenila učinkovitosti direktive. Direktiva bo enako učinkovita z uh, prilogo ali brez. Merci, madame, Hvala. Je voudrais alors ajouter quelques mots sur le problème de la... Hvala. Jaz pa bom spregovoril o drugem delu naše študije, to je o problemu primerne skrbnosti. Prvič, treba je povdariti, da odločitev, da bi črtali prilogo, ki vsebuje kategorijo zadevnih predmetov, bi lahko povečalo področje uporabe direktive. Vendar predlog, novi predlog direktive pripisuje večji pomen primerni skrbnosti kot sedanja verzija direktive. Tukaj imate ključne besede člena 9 prenovljene direktive, kajti danes mora imetnik dokazati, da je ravnal primerno skrbno, zato da bo lahko dobil pravično nadomestilo. Torej, treba je dokazati primerno skrbnost, zato da se pridobi nadomestilo. V skladu s členom 9 pa je trenutno dokazno breme urejeno tako, da to ureja zakonodaja zaprošene države članice. V predlogu prenovljene direktive pa obstajajo novi elementi. Torej, najprej se črta sklicevanje na nacionalno zakonodajo, kar se tiče dokaznega bremena, potem predvideva se sprejetje enotnega pravila, to pomeni, da dokazno breme dokončno nosi imetnik predmeta. Iz tega pa sledi, da se omeji diskrecijska pravica sodišča. Zakaj? Če pogledate besedilo sedanjega člena, to besedilo pravi, da mora sodnik dati, določiti nadomestilo, za katerega meni, da je pravično. V novem prenovljenem predlogu pa smo nekaj besedila črtali, besedilo pa bi bilo, da mora sodišče dodeliti pravično nadomestilo glede na okoliščine primera, če je imetnik dokazal, da je ravnal primerno skrbno pri pridobitvi tega predmeta. Tukaj obstaja torej omejitev tega, kar ima, imenujemo diskrecijska pravica sodišča. to je pravilo, ki mu pravniki rečejo enotno pravno pravilo. To je pravilo, ki nadomesti enkrat za vselej različna nacionalna pravila. Tukaj pač gre za splošno tendenco sprejemanja splošnih enotnih evropskih pravil. Podobna, podobne primere imamo tudi na področju pravnega in policijskega sodelovanja, naprimer pri evropskem izvršnem nalogu, nalogu, pri evropskem plačilnem nalogu in podobno. Tudi na teh področjih smo imeli že evropska skupna enotna pravila. v zvezi z primerno skrbnostjo ni nobene natančne opredelitve. Predlog prenovitve sledi zelo znanemu primeru, to je člen 4.4 konvencije UNITUAT iz leta 1995. pri ugotavljanju primerne skrbnosti je treba upoštevati okoliščine primera, naprimer ceno, ali je kupec preveril različne dostopne registre o eh, recimo ukradenih predmetih ter vse ostale informacije, ki bi jih razumno ta oseba lahko dobila ali, se, ali, ali se je posvetovala z inštitucijami ki, s katerimi bi se lahko posvetovala. Vidite, da je naš prenovljeni predlog zelo podoben temu, kar, kar smo zapisali tudi mi. Odločili smo se torej, da bomo določili skupna merila, zato da bomo videli, ali je kupec primerno skrbno ravnal, namesto da bi določili neko splošno ali abstraktno definicijo primerne skrbnosti. In zdaj, če pogledamo besedilo, če poskušamo presojati besedilo, sprašujemo, zakaj, sprašujemo se, zakaj smo se odločili, da ne bi opredelili pojma primerna skrbnost, zakaj smo se odločili, da bi črtali prilogo in podobno. Uh, to je odločitev, ki je skladna s temi precej natančnimi navedbami, ki so jih podale uprave držav članic in izhajajo iz štirih poročil, ki jih je do zdaj pripravila komisija. Preverili smo, da je več kot 40 odstotkov javnih uprav držav članic bilo naklonjenih temu, da bi bila primerna skrbnost pomembnejša v tej direktivi. Obenem je to tudi izbira, ki je oziroma ta odločitev v skladu študijo o preprečevanju in boju proti nezakoniti trgovini s predmeti kulturne dediščine iz leta 2011. In tudi pri tej študiji sva sodelovala midva z Mari. In še zadnja ugotovitev, kakšni bodo učinki tega predpisa, ki zahteva, da se dokaže primerna skrbnost. Izhajati je treba iz tega, da v Evropi obstaja veliko različnih zakonodaj in da so te zakonodaje lahko res zelo, zelo različne, kar se tiče primerne skrbnosti in dobre vere. Mislim, da je odločitev, da se primerna skrbnost umesti v središče prenovljene direktive, kaže, da želimo da bi s tem lahko zelo pomagali presoji okoliščin, ki jo morajo opraviti nacionalna sodišča. Naprimer, sedmi člen konvencije o Združenih narodov o prodajnih eh, pogodbah določa, da je za razlago konvencije treba upoštevati njen mednarodni značaj in nujnost, da je treba zagotoviti enako uporabo ter hkrati zagotoviti dobro vero v mednarodni trgovini. To je zelo dobro prispevali, ta, ta člen je dobro prispeval k razlagam in kasneje so nacionalna sodišča ta člen dobro in enako, enako razlagala. in tako je potem nastala enotna skupna sodna praksa. Zato so take določbe lahko zelo koristne tudi za sodnike, ki bodo obravnavali prav te primere vračanja predmetov kulturne dediščine v okviru te direktive. Mislim pa, da bo še en dodaten dejavnik in to bo preventivni dejavnik akterji, tisti torej, ki trgujejo s predmeti kulturne dediščine. In tudi nekateri javni organi bodo morda ravnali drugače, ko bodo vedeli, kdo nosi breme dokazovanja primerne skrbnosti. In vsi vključeni v to trgovino, bodo morda potem bolj natančno preverjali izvor tega predmeta in mislim, da bi to moralo imeti zelo pozitiven učinek. Hvala. Merci, euh, Maricono, Najlepša hvala, gospa Marikono, gospod Frigo, Marina Schneider. Monsieur Blanchet, UNESCO.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 Zato smo se odločili za tak vrstni red nastopov. Eh, si vous me le permettez, Če dovolite, bi se najprej zahvalil za povabilo in rad bi se tudi zahvalil vašemu sekretarjatu, ki nam je omogočil, da govorimo o tem. Ta tema je en najpomembnejših mandatov UNESCO, ki ga tukaj danes predstavljam. Sodelujem pa na področju boja proti trgovanju, nezakonitemu trgovanju z um, predmeti kulturne dediščine. Rad bi predstavil konvencijo iz leta 70. Danes je podpisnic 124 držav. Zadnja država, ki je to konvencijo ratificirala, je bil Mjanmar pred kratkim. Na evropski ravni pa je podpisnic 23. Na tej tabeli vidite v rdeči vse države podpisnice pogodbe iz leta, eh, konvencije iz leta 70. Države v zelenem krogu so podpisale tudi konvencijo Unidruat, ki dopolnjuje konvencijo iz leta 70. Francija in Nizozemska imata mali S, kar pomeni, da sta konvencijo Unidruat podpisali ko je bilo konec razprav. Danes pa nam v Evropski uniji manjka še pet držav, Avstrija, Irska, Latvija, Luksemburg in Malta. Upamo, da bodo se lahko čimprej pridružile sedanjim 124 podpisnicam. Konvencija iz leta 70 temelji na treh glavnih stebrih. To je prva mednarodna pogoja, pogodba na področju boja proti nezakonitem trgovanju z predmeti kulturne dediščine in ovračanju teh predmetov. To je konvencija iz leta 70, prej pa smo imeli konvencijo, Haško konvencijo iz leta 54 in protokole o zaščiti takih predmetov v primeru oboroženih spopadov. Torej, konvencija iz leta 70 pokriva te predmete in temelji na treh stebrih. To so preventivni ukrepi, ukrepi vračanja ter ukrepi mednarodnega sodelovanja. Kot Preprečevanje pomenimo, da države pogodbenice ustanovijo nacionalne službe, pripravijo notranja pravila, ki zadevajo izvoz in prenos lastnine, da pripravijo sezname uh, o muzejih in uh, zbirkah lastnega izvora, da organizirajo izobraževanja in razne kampanje osveščanja, da organizirajo um, tudi izobraževanja za kustose ter predvidijo sankcije za primer nespoštovanja ukrepov. Kar zadeva ukrepe, ki zadevajo vračanje, konvencija omenja tudi primirno nadomestilo oziroma odškodnino, just compensation, ki bi jo uh, kupec moral dobiti, če bi uh, oziroma pla, izplačati osebi, ki bi izkazala svoje lastništvo uh, nad določenim predmetom. vračilo predmetov kulturne dediščine poteka predvsem preko diplomatskih in političnih poti med državami pogodnicami. Gre za ukrepe, ki zadevajo predmete s seznamov, torej to je omejitev. Gre, ti predmeti morajo biti vključeni v sezname, morajo biti um, že nekje prešteti in pregledani in morajo izhajati eh, bodi si iz crkvene dediščine ali drugih oblik kulturne dediščine. Država pogodbenica ima tudi možnost, če je njena dediščina eh, zelo ogrožena, kot je danes naprimer to v Siriji ali pred kakšnim desetletjem v Iraku, da um, pozove mednarodno skupnost k prizadevanjem, da bi se zajezilo trgovanje s predmeti dediščine, ki izvira iz določene države, ki je žrtev vojnega spopada ali drugih nesreč. No in na to še uh, mednarodno sodelovanje ki ga predvidevajo členi 9, 13 in 15, v katere je vključen tudi Interpol, mednarodna carinska organizacija, eh, mednarodna organizacija za boj proti organiziranemu kriminalu. Tukaj so z delovanjem začele Francija, Italija in Španija in delamo tudi v številnih drugih specializiranih skupinah skoraj vsakodnevno. Pa še 15. člen eh, te konvencije spodbuja k sklepanju mednarodnih sporozumov z namenom boja proti nezakonitemu trgovanju. Eh, Združene države, naprimer, so zelo dober zgled, ki so saj so podpisale tak sporazum s številnimi državami, z Mehiko, Perujem in nekaterimi drugimi. No, če si pogledamo sedaj še naše predloge za določbe direktive 93 skozi 7. Ta direktiva eh, predvideva medsebojno priznavanje eh, med državami, vendar pa bi mi želeli, da bi se na tem področju tudi poenotila zakonodaja oziroma vsaj približala zakonodaja. To je tudi eden od ciljev UNESCO. Na tak način želimo um, zožiti te zanke v mreži, skozi katero uh, nezakoniti trgovci uh, Eh, lahko prenašajo določene predmete zaradi luken v zakonodaji oziroma zato, ker nacionalna zakonodaja ne predvideva eh, pravic za razlaščene lastnike teh eh, predmetov. Pozdravljamo, da so Belgija in Nizozemska nedavno ratificirale konvencijo UNESCO to je izredno pozitiven podatek, še zlasti v Belgiji in tudi glede na to, da poznamo dinamiko trga z umetninami v Belgiji. Potem pa, kar zadeva prvi člen same direktive, bi želel izpostaviti dve točki oziroma dva člena, ena, člen 1 in, člena 9, in člen 9. Ta člen pravi, da bo nov predlog razširil območje uporabi direktive na vse predmete, ki jih posamezna država um, označuje kot nacionalno bogatstvo. Želeli bi si le, da bi tukaj govorili ne o klasificiranih uh, predmetih kulturne dediščine, temveč o um, označenih predmetih. Torej, ne razvrščeni, temveč označeni. Po našem mnenju je dobra lastnost te nove verzije tudi v tem, da razširja sam pojem predmetov kulturne dediščine, ki se lahko obravnavajo kot nacionalno bogatstvo in v tej zvezi si mi želimo, da se priloga ohrani, saj ta ponuja dodatno pravno jamstvo. E, naše stališče smo zapisali v, na ekranu v angleščini in sicer, da je predmet kulturne e, dediščine predmet, e, ki ga vsaka država članica označi kot nacionalno bogatstvo in tako naprej. In da je to predmet, ki spada bodi si v eno izmed kategorij iz priloge, bodi si v eno izmed javnih zbirk, ki so navedene v seznamih muzejev, arhivov in oziroma knjižnic, eh, ki hranijo te zbirke, Eh, bodi si da eh, izhaja iz seznamov verskih ustanov, crkvenih ustanov. Tako da po našem mnenju bi bilo vsekakor najbolje, da bi javna je dobrine direktiva že tak, same po sebi takoj zaščitila. In glede na obsežnost trga z umetninami, še zlasti tistih, ki prihajajo iz eh, vzhodne Evrope, je to zelo pomembno. Poleg tega pa imamo v prilogi še točko B, ki bi jo bilo treba po našem mnenju črtati, saj je to zelo težko zagotoviti in drugič te določbe lahko škodljivo vplivajo na pravno varnost drugih delov besedila. Zdaj pa naš predlog za deveti člen in sicer njegov tretji odstavek. In sicer, eh, da se obrne dokazno breme, namreč lastnik, eh, ki zahteva vračilo, bi moral tudi zagotoviti, da ni vedel za to protipravno odstranitev zadevnega predmeta. In to je tudi tista točka, ki predstavlja vrzel v konvenciji UNIDROA, ki jo skušamo sedaj zapolniti. Vsekakor je jasno, da lobiji trga z umetninostmi temu niso naklonjeni, po našem mnenju pa je to pomembno saj je treba zagotoviti tudi zaščito eh, kupcev, ki so v dobri veri pridobili določen predmet kulturnega pomena. V novem odstavku želimo tudi sklicevanje na člen 4.4 konvencije UNIDROA in zato želimo, da se vključi stavek dokumentacija o izvoru določenega predmeta, in tako naprej. Po našem mnenju ni primirno, da se v tretjem odstavku sklicujemo na dobro viro, to je izraz, ki izhaja iz eh, nacionalnega prava in bolje bi bilo, če bi se tudi tukaj sklicevali na primerno skrbnost. In tako vam predlagamo naslednje besedilo in sicer lastnik ne more zahtevati nadomestila, če ni izkazal primerne skrbnosti, določen, ki ga zahtevajo dane okoliščine. Eh, hvala lepa za besedo. Eh, Zdaj pa dajem besedo gospe Schneider, ki predstavlja Unidrua. Izvolite. madame la présidente permettez moi effectivement de vous remercier de l'invitation eh, Gospa predsedujoča, najlepša hvala, da ste mi omogočili, da v imenu Unidruaja sodelujem na tej konferenci in vam podam naše komentarje oziroma pripombe na predlog za prenovo te direktive. Vsekakor je Unidrua ena od zank v tej verigi instituciji, ki se ukvarjajo z zaščito kulturne dediščine. Unidrua tudi priznava pomen sodelovanja med vsemi partnerji in sicer je treba vse pravne ukrepe pospremiti tudi s tehničnimi ukrepi. Uh, Eh, vsi ukrepi skupaj predstavljajo namreč to celoto, s katero lahko zagotovimo primerno zaščito in ne vsak instrument posebej, vsak zase. No, tukaj zgleda, da imamo težave s predstavitvijo PowerPoint, ker je bila ta na, spremenjena, tako da bom skušala podati. Um, svoj prispevek brez diapozitivov. Zgleda, da imamo tukaj tehnično težavo, ki jo bomo skušali hitro rešiti. No, ampak kolegi, imate to tudi v vaših mapah, ali ne? Res je, gospa predsednica, predstavitev je tudi v mapah. Torej, izhodišče za našo, de, naše delo je konvencija iz leta 1970. E, eh, določeni deli so tudi povzeti po tej konvenciji. Naj povem da so bistveni deli te konvencije preprečevanje, vračilo in uh, sodelovanje, ampak ravno zaradi šibkih strani te konvencije se je UNIDROA vključil na to področje. Pa tudi zato, ker um, vidiki zasebnega prava tukaj niso bili upoštevani. Namreč uh, na začetku 90-ih let smo začeli delati uh, na teh besedilih med leti 93 in 95 predvsem in obe besedili sta se med sebojno obogatili. Vsekakor pa smo potrebovali tudi zakonodajo na nacionalno ravni in danes ugotavljamo, da je največja težava ravno v neprimernem um, prenašanju te zakonodaje na nacionalno raven. Države, pogodbenice, danes namreč zasled, pa, zasledujejo cilj, da pripravijo usklajeno zakonodajo. To je glavni cilj našega dela. Ne bom se vračala k raznim opredelitvam in razlikam med direktivo in med um, uh, konvencijo. Um, različne pripombe v zvezi s tem so že povedali kolegi, ki so spregovorili pred menoj. Unidroa je vzpostavil dva postopka. Prvi postopek, ki zadeva ukradene predmete in eh, drugi, ki zadeva predmete, ki so bili protipravno odstranjeni. In ne bi se sedaj zadrževala na mehanizmih, ki jih verjetno že eh, dobro poznate. Raje bi govorila na kratko o e, rokih za zastaranje. Imamo namreč absolutne, dolge roke ter relativne roke. Ti absolutni roki so daljši od tistih, ki jih ponavadi poznamo. Gre namreč za to, da je tukaj potrebnega precej več časa. Vsekakor države članice Evropske unije bodo, ko bodo sprejele eh, zakonodajo Unidrua, uporabljale ista pravila za ukradene predmete kot za predmete, ki so bili protipravno odstranjeni. In države, ki niso pristopile k zakonodaji Unidrua, eh, Eh, pa bodo imele bolj ohlapne, bolj ohlapna pravila in krajše roke. V direktivi se govori tudi o pogojih za nadomestilo. Dokazno breme mm, se naloži državi od katere se zahteva vračilo. In to imamo v besedilu že od samega začetka. Že od samega začetka je bilo namreč predvideno, da bi v celotni verigi edina oseba, ki bi lahko postopek zaustavila, bil lastnik določenega predmeta, če ne bi seveda bilo dvoma o izvoru predme zadevnega predmeta. Kar pomeni, da je dokazno breme naloženo lastniku. In če je tako, je treba lastniku jasno povedati, kaj se od njega pričakuje. V novem predlogu berem, da bi bilo obrnjeno dokazno breme naloženo lastniku, zato da bi sodniki lahko bolj enotno obravnavali posamezne primire in odločali o nadomestilih. Vsekakor pa je pomembno, da tudi morebitnemu kupcu damo na voljo podatke o tem, kaj se bo morda od njega zahtevalo, če bo prišlo do težav. In to, da se bo od njega zahteval dokaz o primirni skrbnosti, v primeru, v trenutku nakupa in ne samo kasneje. Torej, zelo pomembno je, da je tudi kupec seznanjen s tem, kaj lahko sam stori in kaj bo moral storiti. To je zapisano že v konvenciji UNIDROA. UNESCO je UNIDROAJU naložil izdelavo te študije. Zakaj? Zato, ker smo že v 60-ih letih eh, opravili študijo o tem elementu, ki mu pravimo dobra vira in o tistem, na čemer lahko dobro viro utemeljimo. Vse to je že zaobseženo v konvenciji Unidrua. In v tem pogledu sta obe besedili precej podobni. Imamo pa še en element, ki je tu pomemben in sicer pregledovanje registrov, seznamov. Namreč na trgu umetnin eh, je res, da je leta 1995, ko je bila konvencija sprejeta, na voljo le malo registrov ukradenih predmetov. predmetov. To so bili predvsem policijski registri, ki niso bili javnosti dostopni. Danes pa več ni tako. Odkar imamo konvencijo UNIDROA, imamo na voljo tudi kodeks ravnanja, eh, kodeks eh, primerne skrbnosti, kodeks za muzeje in druge institucije. Torej zelo veliko pravil, na podlagi katerih se lahko preverja lastništvo. Marsikdaj se namreč dobi odgovor, da dokaz o lastništvu ne obstaja. In to ni res, zato ker ti dokazi obstajajo, registri obstajajo. Um, besedila, ki govorijo o protipravni odstranitvi predmetov z določenega ozemlja. Pogosto omenjajo tudi registre predmetov. To so zelo pomembni predmeti in preden so bili ti predmeti protipravno odstranjeni, so bili najpogosteje ukradeni. In če podatki o tem obstajajo v zbirkah podatkov, lahko pridobimo naprimer datum, protipravne odstranitve določenega predmeta. To je zelo pomembno. Uh, v določenih primerjih je direktivo težko uporabiti, ker je težko ugotoviti, kdaj je bil določen predmet protipravno uh, odstranjen. Vendar pa se to da ugotoviti tudi v primerjavi z nekim drugim dogodkom in vemo, ali je do odstranitve prišlo prej ali kasneje. In še nekaj bi želela povedati, kar dopolnjuje to direktivo, čeprav je bolj obrobu direktive, namreč direktivo uporabljajo države članice. Gre za pravila, ki zadevajo izvoz takšnih predmetov, to pa urejajo odnosi med posameznimi državami. No, od decembra 2012 obstaja pravilnik Evropskega parlamenta in sveta številka 1215 skozi 2012, ki pravi oziroma ki nalaga sodiščem pristojnost in sicer za zasebnike, so pristojna sodišča, tudi sodišča, ki se nahajajo na kraju, kjer je določena, kjer je določe, odkudar je bila določena dobrina odstranjena. Zelo pomembno je namreč, da je možno sprožiti sodni postopek ne le v državi izvora, temveč tudi v državi, kjer se določena umetnina trenutno nahaja. No, konvencija UNIDROA trenutno velja v 34 državah. 14 eh, evropskih držav članic tudi, so tudi pogodbenice konvencije, eh, to je več kot tretjina držav. Nizozemska in Francija sta konvencijo tudi podpisali, vendar pa zaradi odzivov na trgu umetnin ta konvencija v teh dveh državah ni bila še nikoli ratificir ni še bila ratificirana. Tako da bi se morali zauzeti, da bi tudi te države lahko ratificirale konvencijo. V študiji učinka je namreč jasno zapisano, da če bi vse države članice Evropske unije bile pogodbenice konvencije Unidruaja, te direktive sploh več ne bi potrebovali, saj bi bile države bolje eh, pokrite za problematiko na tem področju. Štiš, Najlepša hvala, to je slišati zelo razumno, vendar eh, včasih eh, s prizadevanji, s katerimi se okvarjamo, lahko pridemo do zadev, ki niso tako zelo razumne. Tako da, dame in gospodje, kdo želi besedo? Gospa Vrža? Vsi v obli. Hvala, predsednica, da ste mi dali to prelepo darilo. Se bojim, da je malo zastrupljeno nisem imela že takoj od začetka vseh eh, pravnih informacij, čeprav bi jih potrebovala za tako zadevo. Torej, obravnavamo prenovitev direktive. Imamo torej omejeno območje intervencije in ta direktiva se nanaša na vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odpravljeni z ozemlja neke države članice. Tukaj gre za številna pravna vprašanja, izvoz, eh, protipravna odstranitev predmetov kulturne dediščine ter primerjava zakonodaj med državami članicami. Kljub temu lahko pač poskušamo napredovati. Že od vsega začetka se moje glavno vprašanje nanaša na razloge, zakaj črtati prilogo. Moja pozornost je pritegnila izjava gospe Korni, ki je govorila o tem, da je neučinkovitost direktive iz leta 1993 tudi posledica priloge. Priznam, da me je to kar presenetilo. In pomislila sem na to, da nas poziva člen 36 pogodbe, da naj države članice opredelijo nacionalno bogatstvo. In države Evropske unije imajo pač interes, da delujejo na svojem področju. Rečeno je bilo tudi, da je cilj te direktive uskladiti delovanje držav članic in v trenutni različici prvega člena ne vidim vseh odgovorov na moja vprašanja. In potem še v zvezi s pravnim postopkom in členom 9 menim, da smo nekoliko napredovali in da so države članice nekoliko razvile stališče, ki ga je do zdaj sprejel svet in potem pojem primerna skrbnost, mislim, da ta pojem sam po sebi ni več problematičen. Glavno vprašanje, ki se postavlja, pa je vprašanje sklicevanja na dobro vero. Gre za pač dvoumno stanje, če se uporabljata oba izraza ali gre za dvojnost, če se uporabljata oba izraza in predstavnik UNESCO nam je nekoliko pojasnil to, to stanje. Želim pa si vseeno, da bi vsi prisotni kolegi nekaj več lahko izvedeli o tem. Zato bi vse prosila. Da, če besedilo drugega odstavka člena 9 ne omogoča ali pa se kolegom ne zdi, da ustreza temu tej zahtevi po usmeritvi sodne prakse na tem področju. V tem drugem odstavku je nekaj elementov, ki se mi zdi, da grejo v pravo smer, v nasprotju s tem, kar, se, kar menim v zvezi s členom 1. Zato bi gospoda Frigoja vprašala, kaj misli, kaj razume pod tem, da gre ta prenovljena direktiva v smeri, v smeri poenotenja zakonodaje. Jaz tega namreč ne vidim. In eh, glede na to, kar je povedal na začetku in na koncu svoje predstavitve, se je meni to zdelo nekoliko kontradiktorno in zato prosim za pojasnila. Zakaj elementi navedeni v členu 9 grejo v pravo smer na tem področju? To me prosim zanima. In potem še eno pojasnilo iz drugega odstavka devetega člena. Se opravičujem, če bom to povedala tako zelo direktno. Hmm. Hmm. Kako naj rečem? pravo na tem področju se je razvijalo, torej obstajajo pravni inštrumenti, ki ozaveščenim, obveščenim akterjem, ki so pač glavni udeleženci trga z umetninami, da v tem sodelujejo. In torej mislim, da moremo napredovati v pozitivni smeri, ki bo vsem državam članicam omogočila, da bodo lahko nadaljevale s prizadevanji v tej smeri, tudi moja država, tako v, torej v smeri ratifikacije mednarodnih konvencij na tem področju. Mislim, da bomo spodbujanjem teh korakov naredili največ na tem, kar lahko Evropska unija naredi na tem področju. In tukaj zdaj mislim, govorim o konvenciji UNESCO o kulturni raznolikosti in mislim, da tudi tukaj bi morali imeti bolj dinamično logo kot to, ki nam jo zdaj predlagate. Hvala, Marita Rez. Najlepša hvala, Marita Res. Hvala lepa, gospa predsednica. Kako je to zapleteno? Neverjetno. In zdaj ne vem, ali je to zaradi prihajajočih evropskih volitev leta 2014, da smo nekoliko bolj občutljivi za določene teme, vsaj ko govorimo z našimi državljani, ugotavljamo, da jih bega zapletenost naše zakonodaje in po drugi strani pa čutijo potrebo po poenotenju, približevanju ehm, in postavljajo vprašanja v bistvu o tem, kaj Evropska unija lahko naredi, česa ne more in tako naprej. In gospa Kornu je ravno kar omenila možnost, da bi to eh, državam članicam preprosto usilili. Torej, kako bi lahko te stvari poenostavili. Moram priznati, da sem se sama kar precej izgubila v vseh teh tehničnih podrobnostih. Zato bi želela poudariti, da je ta tema na evropski ravni zelo pomembna, da pa je hkrati na nacionalni ravni to zelo težko obravnavati. Vendar pa gre tukaj za zelo pomembne razlike, ki zadevajo evropsko identiteto v povezavi z nacionalnimi identitetami, torej gre za identiteto naših državljanov, ki je povezana tudi s predmeti kulturne dediščine, ki jih je treba zaščititi. Tukaj je delovanje torej potrebno in pomembno in ga je treba spodbujati, saj govorimo o evropski kulturni dediščini, ki jo tvorijo različne nacionalne kulturne dediščine. Cela vrsta kriterijev je zato na voljo številne platforme, komunikacijske možnosti med državami, članicami, eh, delovne skupine in tako naprej, eh, ki se ukvarjajo z različnimi opredelitvami pojmov že sam pojem ukradenega predmeta kulturne dediščine ali odstranjenega je zelo problematičen. In um, to je gotovo povezano tudi z obmejnimi identitetami. Sama lahko kaj povem o katalonsko-okcitanski, naprimer. Uh, In po drugi strani treba upoštevati tudi to, da vsako nacionalno bogatstvo ni javnega značaja, da gre tukaj za zelo raznolike zbirke, ki zadevajo tako področje zasebnega kot področje javnega prava. In pregledovanje neke direktive bi moralo biti priložnost, da v Evropski uniji okrog iste mize vse države članice delajo na tem, da bi stvari poenostavili, poenotili in da bi delali na tem tudi učinkovito. Hvala. Hvala. Občutek imam, da se tukaj pogovarjamo samo med francozi, ali ne?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 pojem primerne, eh, pojem dobre vere. Pojem primerne skrbnosti je različno opredeljen v različnih državah in zato bi bilo mogoče bolje izbrati pojem dobrega ravnanja, ravnanja v dobri veri. Aha, so me opozorili, da ravno nasprotno. Torej, primerna skrbnost dosega večji konsenz, zato se je treba odločiti za njo. In potem še naslednja stvar, podpis in ratifikacija konvencije UNESCO strani vseh držav članic. Mislim, da to moramo ohraniti v našem predlogu prenovitve direktive. Tega ne moramo zapisati kar tako, zahtevati je treba, da morajo vse države podpisati in ratificirati te konvencije. Eh, torej, preznam tudi, da sama nisem pravnica in ne vem, kaj storiti s pojmom primer na skrbnost in na dobra vera. Ne vem, kako, kakšna je sodna praska glede dobre vere, ko razpravljamo o tem področju. Primerna skrbnost pa je nekaj drugega. Dobro je definirana tu, kako se je treba torej eh, loti s primerno skrbnostjo lotevati zadev in to ste dobro izpostavili. Težava pa je, če ne podpišejo vsi konvencije, so zastavili vprašanje, kako je s pravicami. Torej, če imamo direktivo, ki pa obstaja, ki jo je sicer treba spremeniti, pa ni vprašanja mm, o tem, ali bo podpisana ali ne, ali jo priznajo vsi ali ne. Tako pač je. Tako da mislim, da smo se znašli pred dilemo če imamo tu res nekatere predstavnike, ki ne želijo sodelovati, potem ne bo prišlo niti do spremembe obstajiče direktive, tako da bo obstala veljavna trenutna direktive. Tako da se sedaj res eh, sprašujem, kako bi tu rešili zadeve. Gospa, tu ima še eno vprašanje. Izvolite. Eh, ja, dejansko, kaj sem želela naslednje. In sicer, da bi raje kot to direktivo spodbujali podpis UNESCO-ve konvencije. Mislim, da bi morali to vključiti v direktivo. Hvala. Je tukaj kdo iz komisije? Je tu kdo, ki predstavlja komisijo? Ja, vi ste, ampak niste odgovorni za to vprašanje, ali ne? V redu. Dobro, kdo od deležnicov bi rad odgovoril na to vprašanje? Gospa Šnajder, prosim. Eh, hvala lepa. Ne bom odgovorila na vprašanje gospe Veržja, ki je mm, precej natančno, ampak samo kar zadeva primerno skrbnost in vprašanje dobre vire. Ne morem se spuščati v podrobnosti o razlikah med državami članicami, vendar pa na mednarodni ravni dve, ta dva izraza uporabljamo enako vredno. Uh, Uh, od leta 1995, ko je bila sprejeta konvencija, smo se um, odločili, da ne bomo več uporabljali izraza dobra vera. Zakaj? Zato, ker je ta izraz v nacionalnem pravu izredno močan in razlike pri dojemanju tega izraza so zelo velike. Uh, gredo od enega ekstrema do drugega in nekaj izjem je še vmes. Torej, eh, nacionalna razlaga in nacionalna pravila v zvezi z dobro viro eh, vplivajo na to in zaradi tega smo se odločili, da bomo raje govorili o primerni skrbnosti, kar je povezano s tem kodeksom, deontološkim kodeksom in mislim, da je to pomembno na mednarodni ravni, da se eh, dogovorimo o izrazu, ki ga uporabljamo, zato da bomo točno vedeli, na kaj se nanaša in zato smo se odmaknili od izraza dobra vira. Državam članicam seveda priporočamo, da pristopijo k, k konvenciji iz leta 1995. Osnovna konvencija, referenčna konvencija, konvencija iz leta 70, torej konvencija, ki zadeva kulturno dediščino nasplošno, vendar pa tukaj v tej direktivi gre še za nekaj več in to zato, ker je UNESCO ugotovil v 90-ih letih, da je njegova konvencija neučinkovita, da preveč eh, da se preveč sklicuje na nacionalna prava in torej na razlike med pogodbenicami. Ker pa imamo mi izkušnje na področju zasebnega prava, smo se odločili za oblikovanje konvencijo UNIDRUA. Če pa bi države članice vse podpisale, ratificirale tudi konvencijo eh, iz eh, UNIDRUA, direktive sploh ne bi potrebovali. Torej, kot vidite, imamo tukaj nek pravni red, na katerem moramo šele graditi. In če bi se sedaj vrnili k konvenciji iz leta 70, bi v bistvu to pomenilo korak nazaj. Gospod Frigo. Hvala za besedo. Jaz pa bi rad odgovoril gospi Veržja v italijanščini. Mogoče tudi zato, da ne bi bilo nesporazumov. Euh, <coughs> no, če sem dobro razumel vaše vprašanje, ste omenjali neko protislovje v moji predstavitvi in sicer, ko sem govoril o kriteriju primerne skrbnosti oziroma o kriterijih primerne skrbnosti kot o novem pravilu poenotenega prava. V tem smislu sem govoril o poenotenju evropskega prava in v tem smislu uh, sem govoril o neki bolj splošni težnji na tem področju. Naj obrazložim. Danes imamo deveti člen direktive, v katerem piše, da eh, je vprašanje dokaznega bremena urejeno z nacionalno zakonodajo v vseh državah članicah. To pomeni, da se pristojnost ugotovi v vsaki posamezni nacionalni zakonodaji. Če pa imamo predlog, kakršnega imamo zdaj pred seboj, in sicer za spremembo 9. člena, v katerem se ukinja to sklicevanje na nacionalno pravo, vendar se zapiše, da mora lastnik dokazati lastno primerno skrbnost in s tem dodajamo nove kriterije, imamo na voljo kriterije, ki so enotni, kriterije, ki jih ponujamo in ki nadomeščajo tisto sklicevanje na nacionalno zakonodajo. To je neka tendenca, ki ni nova, ki ni lastna samo tej direktivi. Prej sem omenjal tudi druge zakonodajne akte, ki so še bolj zavezujoči z tega vidika. In sicer smo na področju sodelovanja, na področju mednarodnega sodelovanja na področju civilnega prava ugotovili, to že ugotovili. Imamo namreč eh, te uredbe druge generacije, ki so bile sprijete v drugi polovici od leta 2005 do 2010 in sicer v katerih svet in komisija unašata eh, pravila enotnega prava v uredbe, namesto da bi vanje vnašala sklicevanja na nacionalno zakonodajo. To so ti enotni kriteriji, ki so enotni zato, ker lahko veljajo za vse pozamezne države članice in zato ni potrebno več sklicevanje na nacionalno zakonodajo. V tem smislu sem govoril o poenotenju oziroma o enotni evropski zakonodaji, ne v smislu usiljevanja, neke enotne zakonodaje, temveč v smislu enotnih kriterijev, ki se pri tem uporabljajo. Hvala. Ali želi kakšen od strokovnjakov besedo, gospa? Hotela sem pojasniti eno stvar v zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na prilogo in na njeno črtanje. Izrazila sem dvome, o tem, da bi črtanje priloge okrepilo učinkovitost direktive. In v tem, da naj bi v te v prilogi videli razlog za neučinkovitost sedanje direktive. V bistvu smo se mi osredotočili na vprašanje tvegan, ki bi jih lahko prineslo to, da se priloga črta. Hotela sem ta dvom samo nekoliko drugače izraziti. Z našega stališča, no upam, da ne bom s tem izdala našega skupnega stališča, ampak torej po našem mnenju lahko črtanje priloge vidimo tudi kot napredek, glede na to, kakšen je pač cilj te direktive in to je boriti se proti nezakonitemu pretoku nacionalnih bogastev. In prak vrednosti in prak starosti lahko povzročita, da bodo nekatera nacionalna bogastva izključena, pa ne bi smela biti treba je pač obravnavati tiste predmete posebnega pomena, tiste, ki imajo res posebno vrednost. In tukaj je zdaj priložnost, da bi morda lahko direktivo približali mednarodnim inštrumentom. Hotela sem tudi povedati, da lahko pravna negotovost prihaja tudi iz teh mejnih vrednosti, iz teh pragov, kako vemo, da je neka slika vredna pod ali nad določeno vrednostjo. Potem smo uvedli tudi to uh, skrbnost in če naprimer uh, to lahko prinese negotovost, če so nekateri predmeti javnih zbirk ali crkvenih inštitucij pod ali nad to mejo. Vse to so razlogi zaradi katerih, ki smo jih upoštevali pri razvoju tega besedila, ampak vsekakor lahko rečem, da je črtanje priloge lahko tudi napredek. Ampak tega vprašanja nismo ločili od vprašanja kategorij. Vprašanje, ali je treba ohraniti te kategorije, je pač dober pokazatelj, ampak trenutno so to odprte kategorije, ki prav tako ne, niso rigidne. Poglejte zadnjo kategorijo. Kategori, tista je taka, kamor pometemo res vse tiste predmete, ki jih nismo mogli vključiti v prejšnje kategorije. Madame Berger. Gospa Veržija. Oui, euh, ja, mislim, da je v zvezi s prvim členom to, kar je povedala gospa Kornil, tisto, o čemer si postavljamo največ vprašanj in ki je povezano s črtanjem priloge. Strinjam se tudi z dvomi, ki jih je kolegica izrazila v zvezi s tem. Vendar pa, gospa Kornju, žal vaš odgovor ni zadovoljujoč. Namreč, kar izpostavljate glede črtanja priloge, je to, da je priloga v nasprotju s svojim naslovom bila preveč omejujoča za države članice na nek način in na drugi strani, da so se tu postavljali pragovi, sicer prak starosti in, in prak vrednosti. No, ampak če je vprašanje v tem, če je vprašanje samo v pragih, potem črtajmo te pragove. In če je vprašanje uh, v tem, da je priloga preveč omejujoča oziroma zavezujoča, potem pa naj bo bolj indikativne narave. Po mojem mnenju, so odgovori naših prejšnjih razprav, ki jih je bilo kar nekaj pokazali, da to ni zadovoljujoče. Če namreč želimo približati naše zakonodaje, to počnemo zato, ker želimo zagotoviti, da bi bilo lažje te umetnine vračati. V zadnjih 20 letih je precej težko sprijemati, da imamo toliko evropske zakonodaje, ki pa uh, ima tako malo konkretnih rezultatov. In če bodo stvari ostale tako nedorečene, kot bodo ostale ob tej novi verziji prvega člena, mislim, da to ni v redu in zato je potreben dodaten razmislek o tem. Sama imam še vedno kar precej dvomov. Dank, Najlepša hvala, gospa Veržja. celotna zadeva je zelo pravne narave in stališča kulturnih vidikov naj bi se približali tej vsebini. In menim, da nihče izmed nas ni poskovan za to. Mislim, da sami, mislim, da nihče izmed nas ni pravnik in ni primeren za to. Tako da moram reči, da je pravzaprav moja krivda, da sem uh, vas nekoliko pozvala k temu, da prevzamete pripravo tega poročila, za kar se na tem mestu opravičujem. Mislim, da je treba reči, da ne vem, ali bi s trenutnim predlogom res prišli do boljšega rezultata, kot do sedaj. Torej, če bi nacionalnim oblastem prepustili v odločanje, kaj je nacionalno bogatstvo, potem bi lahko sami opredelili ta vidik. Ne vem pa, ali bi zaradi tega kot posledico imeli ustreznejši pregon um, storilcev kaznjivih dejanj. Tako da res ne vem. Predlogo sem si pregledala, preletela sem jo. Priloga je zelo. Um, podrobna in mislim, da odpravlja nekatere pomisleke, ki bi nastali, če bi vsaka država članica opredeljevala, kaj je njeno nacionalno bogatstvo. In kot sem opredelila, ugotovila, francozi, sicer Marita Rezi sedaj ušla, govorijo o tem, da obstaja poskus poenotanja, ki ni nujno v smislu upoštevanja raznolikosti kultur. In potem se res eh, sprašujem, če imamo unidroa, zakaj ne moremo vse države članice, zakaj ne moremo vseh držav članih, vseh 28 držav predpričati, da pristopijo k konvenciji. Potem direktive sploh ne bi potrebovali. Zakaj je treba oblikovati direktivo, če bi lahko zadeve urejali? prek konvencije. Na področju kulture se bolj zauzevam za konvencije kot za direktive na področju kulture se mi to zdi zelo vprašljivo. Ampak dobro, imamo to direktivo, ampak če ne deluje tako, kot bi morala, bi morali pravzaprav si vsi prizadevati, da se vseh 28 držav članic pridruži Unidroaju. Unidroa pa gre očitno veliko dlje kot direktiva. Bi lahko nekoliko več eh, povedali o tem, v katerih področjih gre Unidroa širše kot predvidena direktiva. Bi lahko to povzeli v dveh, treh stavkih ali je zadeva preobsežna? Lahko poskusimo. Torej, področje uporabe konvencije UNIDWA je širše, pokriva tako krajo, ukradene predmete, kot protipravno odstranitev direktiva iz leta 92 je bila bolj namenjena za notranji promet. Od takrat pa so se stvari že precej razvile. Konvencija UNIDROA ima to slabost za nekatere države, da v nasprotju s konvencijo iz leta 70 in v določeni meri direktiva tudi, sta to inštrumenta, ki jih lahko primerjamo z eh, škatlo, ki ni popolnoma polna in potem imajo države nekaj prostega prostora. Cilj direktive pa je bil, ne, da, bi, eh, pa je bil da ne bi državam pustili preveč svobode, zato ker prevelika raznolikost je včasih lahko slaba. To smo videli v konvenciji iz leta 70, kajti dobili smo poziv, da moramo rešiti najpomembnejše probleme na tem področju in to je tudi zaščita oziroma uporaba dobre vere. dokazno breme za enkrat, dokaznega bremena za enkrat ne nosi imetnik in to samo podaljšuje probleme. Zakaj nekatere države ne marajo konvencije UNIDROA? Prvič, to je povezano z trgom umetnim. Odkar je bila objavljena ta konvencija, so številne države, ki niso podpisale konvencije iz leta 70, se pridružile tej konvenciji in vključile elemente iz konvencije UNIDHUAD v svojo zakonodajo, vključno s tem, kar ta konvencija določa v zvezi s primerno skrbnostjo. V Švici, čeprav ta ni članica, te nove določbe nikakor niso ogrozile zakonitega trgovanja. To je zelo pomembno trg umetnin priznava, da ni bilo negativnih vplivov na tem trgu, ravno nasprotno. Trgovci, ki so aktivni, so dobili priznanje zakonitosti. Drugi razlog, zakaj nekatere države nasprotujajo tej konvenciji, je pravni razlog. Nekatere države namreč pravijo, da konvencija UNITROA ni združljiva z njihovo zakonodajo. To je res, ampak mednarodni inštrumenti morajo biti, od, če bi imeli mednarodne inštrumente samo tiste, ki bi odražali nacionalno zakonodajo, ne bi imeli ničesar. Na, treba je napredovati. Imamo osnovo, potem pa je treba napredovati in se seveda vprašati, kakšen je cilj, ali hočemo več vračanja ali hočemo večjo zaščito. In to je, bilo na podla, to je bila podlaga pogajanj o konvenciji UNIDROA. In kaj je naš cilj? Olajšati vračanje. Francosko pravo, naprimer, je pravo, ki ima seveda splošno pravo in posebno specifično pravo. In že dolgo so predmeti kulturne dediščine priznani kot kategorija, za katero morajo veljati tudi posebna pravila. Tam to lahko rečemo in tukaj smo to lahko tudi pokazali. Če so predmeti kulturne dediščine tako pomembni, da jih je treba zaščititi, potem moramo imeti pravila, ki so izjeme od splošnega prava. Zato izgovor o nezdružljivosti z, z, z nacionalno zakonodajo ni ravno pravi. Nekatere države so celo priznale, da nič v konvenciji ni nezdružljivega z nacionalno zakonodajo. Gre pač samo za politično vprašanje. Frigo? Gospod Frigo. Hvala, predsednica. Jaz bi želel dodati naslednje. Namreč, če sem dobro razumel, pravite, da saj imamo že dve mednarodni konvenciji in morda bi to lahko zadoščalo. Vendar pa je po mojem mnenju treba izhajati iz druge strani. In sicer direktiva že obstaja, kot ste tudi vi povedali, vendar ne deluje zelo dobro. In ne le to. Izkazalo se je, da um, javna uprava držav članic želi, da se direktivo spremeni, zato da bo ta lahko bolje delovala. Evropska unija se pri tem eh, nanaša na 114. člen pogodbe o delovanju Evropske unije in sicer o delovanju notranjega trga in prav je, da Evropska unija uporablja to svojo pristojnost za izboljšanje določenega mehanizma, ki že obstaja v direktivi Evropske unije, pri katerem se je pa izkazal posamezen vidik za nekoliko negativnega. In če se navežem še na gospo Vržija, se strinjam s tem, da dejansko skušamo tu zagotoviti oziroma priti do nekega poenotenja med nacionalnimi zakonodajami in po mojem mnenju lahko to dosežemo s pomočjo nekih enotnih kriterijev, ki se jih državam članicam ne usiljuje, vendar ki se jih uporablja zato, da se približajo različna ravnanja znotraj držav članic. Tukaj gre lahko za ravnanja nacionalnih sodnikov. Vsakič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 Hotela sem povedati, da če se vrnemo v leta ta direktiva, je bil to inštrument, ki naj bi nadomestila slabosti oziroma odpravila slabosti, ki jih je prinesla uvedba enotnega trga. Sistemi zaščite z, v, določen, v posameznih državah so bili oslabljeni zaradi odprave notranjih meja nadzor izvoza v tretje države je tudi filozofija te direktive in če bomo odpravili ta inštrument, bomo res ogrozili zaščito nacionalnih bogastev. Ne vem, zakaj bi morali naložiti državam, da določijo pojem nacionalnega bogatstva, ampak to že obstaja in na podlagi člena 36 lahko to tudi naredimo. Države so že eh, imele možnost omejiti trgovanje in premike umetniških del in predmetov kulturne vrednosti. In ta člen omogoča, da države članice opredelijo svoja nacionalna bogatstva in to je popolnoma v skladu s tem inštrumentom, in to tudi ne postavlja nobenega problema. Hvala, hotela sem samo zaključiti dva stavka. Prenovitev direktive je lahko bistvena za ratifikacijo konvencije UNIDROAT. Direktivo je treba prenesti v nacionalno zakonodajo in če bo prenovitev zahtevala, eh, vnesla nekatere elemente, kot je obrnjeno dokazno breme oziroma sprememba dokaznega bremena in primerno skrbnost, bomo dosegli velik napredek. In v pozitivnem pravu držav članic bo to zapisano. Države članice bodo potem imele manj argumentov za to, da ne bi ratificirale konvencije sicer pa bodo lahko še naprej precej zadržane do konvencije. In če mora njihovo pravo vključiti te nove določbe, bo to korak naprej. Ja, zdaj sem pa razumela. Torej, tu sprejemamo mm, pravne akte, pasih direktive, gre torej v tem primeru za okvir, ki ga morajo prenesti države v svojo nacionalno pravo. Tu ne gre torej za odložitev komisije z ene strani. Tako da včasih lahko tolmačimo določitve tudi drugače. To je razlika med eh, svetom in nami. Torej, zadeve smo že še razumeli, vendar pa mi rada vedela, res vedela, kje so tiste velike, večje razlike med direktivo in unidroa. Oboga gospa Veržja ima sedaj nalogo, da na podlagi te, de, te delavnice potegne sklep. To ji bomo prepustili do predložitve njenega poročila, tega ni treba storiti danes in na to bomo zadevo še enkrat pogledali. Želi še kdo besedo? Oui, d'abord je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants parce que. No, najprej bi se želela zahvaliti vsem uh, govornikom, ki so podali zelo kakovostne prispevke, na podlagi katerih lahko razvijemo zahtevno pravno razpravo. In uh, če naj odgovorim na vaše vprašanje, gospa predsednica, je dejansko za vsem tem prizadevanje za zaščito predmetov kulturne dediščine. Če imamo 36. člen v pogodbah in uh, če smo sprejeli direktivo iz leta 1993, je to zato, ker želimo zaščititi te predmete kulturne dediščine in preprečiti, da bi se jih obravnavalo kot blago, kak, kot je kakršnokoli drugo. Vsekakor pa je pravna podlaga za vse to uh, izhajala tudi iz odprtja trgov v začetku 90-ih let. In zato se je izkazalo za potrebno, da sprejmemo to vrsten pravni ukvir. Uh, Zdaj, sama seveda ne bom predlagala, da spremenimo 36. člen pogodbe, to bi bilo nekoliko protislovno. Ampak mislim, da bo vendarle treba marsikaj zapisati, sama moram pripraviti svoj prispevek do četrtka opovdne. Tudi zato, da bodo ostali dobili v roke preveden dokument pravočasno. Uh, vsekakor pa mislim, da je morda treba še kaj dodati v uvodne izjave. Okvir te direktive je namreč precej ozek in tukaj nimamo prav veliko manevrskega prostora. Mislim pa, da določeni manevrski prostor na tem področju vendarle imamo, če smo dobro razumeli seveda tudi sporočila sveta. In zato moramo tudi nekoliko razširiti duha ob možnosti spreminjanja te direktive glede na izzive, ki jih to predsta predstavlja. Še zlasti njen prvi člen. Mislim namreč, čeprav se seveda lahko motim, da so se države članice končno zganile. In mislim, da moramo doseči soglasje o besedilu prvega člena pod pogojem, da ne bomo mi sami vnašali protislovja ter dvoumnosti pri uporabi izrazov primerna skrbnost oziroma dobra vira. Tako da o tem moramo še malo razmisliti. Hvala. A ja. In še nekaj tudi sestanek, ki imamo s poročevalci v senci in se bomo o tem še naprej uh, pogovarjali. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vsem strokovnjakom. Eh, Prisrčna hvala. S tem torej zaključujem eh, delavnico. Vsi, ki niste koordinatorji, vas bi posilam, da si torej vzamete prost večer. Vi pa lahko ostanete, če želite.